friends, you are welcome. Torej, prisrčno dobrodošli na seji za zaposlovanje. Torej, 11 minut zamujamo. Najprej vas želim obvestiti o tem, da smo malo spremenili dnevni red. Četrta točka predstavitev kandidata za direktorja Evropske fundacije za usposabljanje in točki 5 in 6, um, torej sestane koordinatorjev za oceno. Torej, ti dve točki sta uh, črtani. In glasovanje o enajsti točki in sicer finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. To bomo preložili in glasovanje bo na izredni seji eh, v Strasburu 15. pondeljek 15. maja. To pomeni, da bomo imeli dovolj časa, da prisluhnimo komisarjem in postavimo vprašanja, seveda imata tudi svoj eh, program. Torej, jutri bomo začeli ob 9.30, ne ob 9. Torej, zjutraj imate pol ure več za spanje. Sedaj pa lahko preidemo na današnji dnevni red, ali se strinjate s tem. Vsi jeziki so na razpolago, razen finščine, hrvaščine in gelščine. In razen tega, želim prisrčno pozdraviti 28 pripravnikov iz Generalnega direktorata za prevajanje, ki bodo navzuči na seji odbora za zaposlovanje danes. E, vse želim prisrčno pozdraviti, videli bodo, kako v praksi to deluje. V praksi skoraj vsi slabo govorimo angliško, ampak lahko pa nam pomagate iz te zagate. Hvala, da ste z nami. Sedaj pa smo že pri tretji točki dnevnega reda izmenjava mnen kot del strukturiranega dialoga s podpredsednikom Dombrovskisom in komisarko gospod Tyson. Najprej bom dala besedo gospodu Dombrovskisu. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Veseli me, da sem danes z vami in da imamo to izmenjavo mnen kot del strukturiranega dialoga in da bomo govorili o izvajanju delovnega programa in o tem, kaj smo doselej dosegli. Komisija je predstavila zelo ambiciozen delovni program 2017, gre za socialno kohezijo za krepitev socialne povezanosti Evrope. In pripravili smo ravno evropski stebr eh, socialnih pravic, ki predvideva konkretne pobude. Pri tem smo se oprli na javna posvetovanja, ki smo jih vodili in predvsem smo se oprli tudi na poročilo, ki ste ga pripravili vi januarja. Komisarka Tyson in jaz eh, bova predstavila ta stebr po eh, tem, ko ga je sprijel kolegi. Eh, torej gre za več spremljevalnih ukrepov, ki pa so sestavni del eh, delovnega programa komisije. Socialni stebr je konkretni korak, ki kaže, da socialna razsežnost ni nekaj abstraktnega v Evropski uniji, komisiji in v Evropskem parlamentu, temveč realnost, ki vpliva na življenje vsakega državljana. S tem, da eh, želimo okrepiti socialno razsežnost, želimo predvsem izboljšati življenje ljudi. Komisarka Tyson bo bolj podrobno predstavila skupne prednostne naloge, ki so zapisane v skupni izjavi. Želim pa graditi na tem, kar sem povedal prejšnji teden in sicer gre za dve stvari in sicer najprej posvetovanje s socialnimi partnerji. Um, dostop do pobude za socialno zaščito. Uh, pokrito socialne zaščite ljudi v nestandardnih delovnih razmerjih, so eh, pomemben del teh socialnih pravic in tudi Evropski parlament je to zapisal v resolucijo. Prejšnji teden smo začeli pogajanja s socialnimi partnerji za večjo zaščito vseh oblik eh, zaposlitev. Cilj je, da vsi, ki delajo, so ustrezno tudi zaščiteni in da lahko izkoriščajo nove oblike dela. Tudi eh, samo zaposlene želimo zaščititi in seveda tudi ohraniti konkurenčnost evropskega gospodarstva. S to pobudo odgovarjamo na vašo zahtevo po okvirni direktivi za socialno zaščito pri vseh oblikah dela. Um, torej, delavci in tudi delodajalci morajo vedeti, kaj pomenijo. Eh, delovne pogodbe. Pogosto delavci v EU ne dobijo eh, pisnega izvoda pogodbe ali vseh informacij na ustrezen način. To velja za tiste, ki delajo doma ali na zahtevo na poziv. Torej, s tem se bomo ukvarjali. In um, pogodba nas zavezuje, da se moramo posvetovati s socialnimi partnerji. Kar zadeva dostop do socialno zaščito, gre pri tem seveda za širše področje od eh, zgolj sodelovanja s socialnimi partnerji. Zato smo začeli javno posvetovanje s komisarko Tajsenovo, se veseliva sodelovanja z vami pri tem socialnem stebru, tako da bomo zagotovili, da bo to dejansko izboljšalo življenje ljudi. Strukturirani dialog se nanaša tudi na prihodni delovni program komisije. E, kot rečeno, smo skupaj s parlament, svet in komisija sprijeli to, ta socialni stebr in v drugi polovici letošnjega leta bo to potem potrjeno. E, potem nadaljne pobude se nanašajo, torej nadaljne pobude v okviru tega socialnega stebra bodo pripravljene poznaje. Kot e, komisija bo e, delovala na dveh konkretnih področjih in sicer učinkovito izvajanje obstoječe zakonodaje. Komisija bo pregledala na osnovi posvetovanja s socialnimi partnerji, kje so brzili pri izvajanju socialne zakonodaje in kaj je treba popraviti. Razen tega želi komisija bolje spremljati eh, napredek v evropskem semestru in pripravili smo nov socialni kazalnik, nabor kazalnikov in sicer tudi na pobudo Evropskega parlamenta. In na koncu želim povedati, da je naš ključni cilj, da bi socialna in ekonomska konvergenca potekala z roko v roki. In, eh, gre seveda tudi za prihodne socialne izzive, demografske spremembe, eh, globalizacija, digitalizacija. Torej, eh, dokument za, razmišl za razmislek o tem vseboje možnosti za prihodnost. Skupaj z bilo knjigo ta dokument eh, za razmislek eh, želi prispevati k razpravi v naslednjih eh, tednih, pri čemer gre za različne opcije na področju socialnih pravic. Hvala za vašo pozornost in veselim se izmenjave mnen z vami. Hvala, gospod podpredsednik Dombrovski, sedaj pa dobi besedo komisarka gospa Tyson. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, Valdis, kolegice in kolegi, prijatelji. Več socialne Evrope je naša, naše skupno sporočilo vas in nas kot sokozakonodajalcev. Soko Gre za socialno razsižnost, razsižnost v EMU-ju in sicer gre za. Um, boljše delovne in življenske pogoje v Evropi in zato pripravljamo pobude za izvajanje tega socialnega stebra, kar bo oblikovalo prihodnost Evrope in kar naj omogoči napredek. Um, gre za konkretne zakonodajne in nezakonodajne pobude, ki jih pripravljamo, kar zadeva informiranje delavcev glede socialne zaščite in delovnega časa. Jaz želim, najprej omeniti zakonodajni akt, ki smo ga predlagali prejšnji teden skupaj s Tabrom. Komisija želi pripraviti ukrepe za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Pri tem eh, smo izbrali zelo eh, širok pristop eh, in treba se ukvarjati predvsem tudi z um, razvojem družbe v zadnjih desetletjih in treba je upoštevati neenakost eh, med spoloma. In zato je naša pobuda celovit svežen. Eh, naš cilj je, da izboljšamo sedanji okvir na področju uh, dopusta, ki je povezan z družino in tudi kar zadeva fleksibilne, fleksibilen delovni čas. In razen tega gre seveda za kakovostno oskrbo, cenovno dostopno oskrbo in da bi eh, se delo splačalo za oba starša, vendar moramo nadaljevati delo tudi na že obstoječih dosjejih. Eh, in to piše v skupni izjavi. Želim z dosjeji, kar zadeva mobilnost eh, delavcev. Videli smo, kako pomembna je ta tema za državljane v nacionalnih kampanjah, tako v preteklosti kot sedaj. Eh, da bi naše državljane spodbudili k večji mobilnosti, eh, morajo v tem videti nekaj pravičnega, nekaj, kar ponuja možnost vsem in ne kot nekaj, kar eh, vzpostavlja konkurenco med evropskimi državljani. Prvi del eh, tega svežnja je eh, revizija direktive o napotenih delavcih. Hvala poročevalcem Renšati in Agnes Varjenjus, ki sta tu za odločnost in za ustrajno delo na tem dosjeju in pozdravljam vaš osnutek poročila. Mnenja sem, da ste pripravili. Elizabet, nisem te videla. Um, mislim, da sta obe skupaj vzpostavili dobro ravnovesje, kar zadeva pravičnost in kar tudi eh, zadeva odpravo ovir za um, družbe, ki izvajajo storitve. Um, torej pod maltiškim predsedstvom želimo doseči soglasje o tem. Uh, Doseči sporazum je danes bolj pomembno kot kdajkoli prej. Državljani pričakujo pravičnost na notranjem trgu, ne moremo se prevoščiti, da puščamo vrzeli, kajti to hrani tiste, ki eh, v bistvu se zauzemajo za simplicistične rešitve um, upam, da bomo prišli k malu do soglasja v interesu bolj socialne Evrope. Imamo več interesov, ki so nam skupni, kot pa eh, jih je tistih, ki nas delijo. Drugi del svežnja mobilnosti je povezan z usklajevanjem socialne varnosti. 21. marca sem pripravila um, dokument o ukrepih za socialno varnost in sicer gre za olajšanje svobodnega pretoka in eh, varovanja pravic, pri čemer pa imajo tudi nacionalne oblasti več možnosti, da se borijo proti zlorabam. Um, bolj se upošteva to, kjer se plačujejo prispevki in kjer se zahteva potem neko plačilo. In razen tega je tudi eh, treba zagotoviti porazdelitev bremin med državami članicami. Torej, ni predvidena nobena indeksacija za otroški dodatek. Tam, kjer eh, starši delajo, tista država mora Eh, mora plačati tudi otroški dodatek, ne glede na to, kje ta otrok živi. Več, manj kot en odstotek otroških dodatkov se izvaža iz ene države v drugo državo. In to je ena od zakonodajnih prednosti iz eh, skupne deklaracije vseh inštitucij in hvala poročevalcu Balasu in um, upam, da bomo sedaj lahko zagotovili hitro sprejetje tega dosjeja. In potem gre še za zaščito delavcev, um, ki so pri delu izpostavljeni eh, karcinogenim snovim. Jaz se osebno zelo trudim za ta dosje in želim predstaviti nove meje izpostavljenosti čim prej. In sicer za vsako substanco je treba izvesti analizo um, stroškov in koristi in zato bom začela s tistimi kemikalijami, kjer so informacije za to že na voljo. Prvi, um, torej prve dva, dva predloga sta na mizi. Um, In upam, da bomo lahko hitro napredovali in dosegli soglasje o tem. In pri, za tretjo osnov eh, že pri, bomo pripravili nov predlog za začetek leta 2018 in eh, seveda nadaljujemo delo tudi pri drugih snovih. Hvala vsem kolegom, ki se ukvarjajo s temi dosjeji, kot je povedal podpredsednik Dombrovski, se tudi jaz veselim eh, sodelovanja z vami pri novem socialnem stebru. Želim poudariti, kako pomembno je to, Sedaj so predlogi v glavnem na mizi in moramo brez zamude in odlačanja doseči nek skupni imenovalec. Vedno, ko se dogovorimo za nov zakon, zakonodajni akt, dokažemo ljudem, da je Evropska unija realnost. Evropa lahko pomaga eh, državljanom z boljšo zakonodajo in seveda s tem, da pri. Eh, da predlaga eh, torej, eh, primerjalne kriterije in da tudi zagotavlja denar iz socialnih skladov. Vedno sem rada pripravljena se pogovarjati z vami in seveda se zdaj že veselim vaših vprašanj. Hvala, gospa Tyson. Sedaj pa dobi najprej besedo gospod Bikar, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Uh, gospa komisarka, želim izraziti um, um, pozitiven pristop uh, po vaši predstavitvi v prejšnjem tednu. Enak dostop do trga dela, pravični delovni pogoji, eh, trajnostna socialna zaščita je seveda v središču tega dela. In kar zelo cenim, je tudi to, da je politika, um, torej socialna tržna politika, uh, temelj tega, kar razvijamo. Um, um, torej imamo sedaj nov predlog za različne ukrepe glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. In um, to si želijo milijoni evropskih državljank in državljanov. Zato sem pravzaprav kar vesel s tem. Več uh, možnosti zaposlitve moramo zagotoviti, da se bomo osredotočili na usposabljanje delavcev, delojemalcev z vidno večjim, torej z eh, napredujočo digitalno ekonomijo, tehnologija, ki naj um, ustvarja delovna mesta, mora zagotoviti ustrezno usposabljanje. Razen tega pozivam komisijo, da še naprej spodbuja vse življansko učenje. To je eh, v pristojnosti držav članic, vendar je veliko pomoč, če vi pomagate pri tem, tako kot ste to delali doslej, ko gre za ponovno integracijo starejših delavcev ali drugih skupin, um, drugih uh, skupin s težavami, z uh, prikrajšanih skupin. Želim nekaj povedati zelo jasno. Vi kot komisija um, veste, kako pomembne so nacionalne pristojnosti držav članic na področju delovne zakonodaje. In če e, In če se obračate predvsem na socialne partnerje, potem je to zelo uh, inteligenten in zelo ploden pristop. In mislim, da je to pomembno za razvoj Evropske unije v naslednjih letih. Hvala lepa. Hvala gospod Bekar, gospa Angerius. Hvala gospa predsedujoča. Hvala gospod podpredsednik. Hvala gospa komisarka. Hvala za to, da ste prišla in predstavila načrte. gospod Rombrovski je rekel, da naj bi spremenili življenje, realno življenje navadnih eh, državljank in državljanov v Evropi. In če eh, razmišljam o tem cilju, potem se bojim, da moram um, izbrati malo drugačen ton glede predlogov, ki smo jih slišali prejšnji teden. Uh, Hvala najprej za pohvalo za naše delo, kar zadeva direktivo o napotenih delavcih in tudi optimistična sem, da kolega Balas konstruktivno dela na področju socialne varnosti in tudi pri karcinogenih snovih napredujemo. Ampak, če razmišljam o svižnju, ki je bil predstavljen prejšnji teden, potem se nagibam k večji kritičnosti. Seveda je pomembno, da imamo predlog za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, vendar moram reči, da um, pogrišamo nove predloge v zvezi s porodniškim dopustom in to ni del tega svežnja. In druga stvar, če želimo pravično, pošteno mobilnost, potem je pomembno, da se spremenijo pravila, vendar želimo si tudi Evropsko čezmejno delovno inšpekcijo in tudi razvoj Evropske izkaznice za socialno varnost. Eh, potem gre tu za revščino otrok vendar eh, v svižnju ne vidimo konkretnih predlogov za rešitev tega. In še zadnja stvar, ki pa je najbolj pomembna, po mojem mnenju, in sicer, da jaz sem bivša voditeljica sindikatov in eh, to posvetovanje s socialnimi partnerji pri teh dveh direktivah je res pomembno, vendar pametno, modro bi bilo, če bi komisija socialnim partnerjem jasno povedala, da če konsultacija o dostopu do socialne varnosti za delavce v vseh delovnih razmerjih, torej če socialni partnerji ne bodo pripravili predloga, potem bo to pripravila komisija, kaj ti sicer se bojim, da bi to vodilo samo do posvetovanj brez konkretnih rezultatov. Um, pri čimer vemo, da to seveda spreminja življenje delavcev v ljudi. Gospa Trebisius, hvala gospa predsedujoča. Najprej najlepša hvala komisarjama, da sta danes prišla na to sejo in da sta predstavila delovni program komisije za leto 2018. EU je um, v svetovni primerjavi ima visoke socialne standarde in pomembno se mi zdi, da ne uh, forsiramo nadaljne zakonodaje na področju dela ali socialnih zadev ali da se vmešavamo tam, kjer evropske države ne izvajajo socialnih standardov, kaj ti tu gre vidno tudi za stroške in za faktor konkurenčnosti. Prejšnji teden ste predstavili zelo ambiciozen svežen pobud, vendar se mi zdi pomembno, da take pobude za državljane predstavljajo dodano vrednost ki eh, ja države članice brez EU ne morejo doseči in da se države članice ne obremenjuje dodatno. Konkurenčnost, um, sposobnost preživitja mla, majhnih podjetij ne smejo trpeti zaradi tega. Imam več tudi konkretnih vprašanj. Torej želim vas vprašati, ali imate kakšne aktualne načrte, da bi izvajali obstoječe zakonodajne akte, tako kot je to pri direktivi o delovnem času? Ali imate kakšne primere za to in ali nam lahko poveste, ali ne bi bilo bolj pomembno, da se osredotočimo na to, kar že imamo? In ali komisija načrtuje, da bi večjo pozornost dala na čelo boljše zakonodaje in da um, bi tudi um, socialnim partnerjem priporočili izvedbo um, ocene učinkov in tako, da bi zmanjšali morebitna tvigarnja. In še zadnje kratko vprašanje, kaj pa komisija sama dela, da bi v državah članicah komunicirali o pomenu makroekonomskih stabilizatorjev. Takšne evropske teme eh, eh, v bistvu se ne komunicirajo eh, državljanom, eh, stranke tega ne delajo. Kaj pa bi komisija sama lahko naredila, gospod, gospod Karbi Šambo? Hvala, gospa predsedujoča pa la obima komisarjama prisrčno dobrodošla. Najprej se bom v španščini obrnil na gospoda Dombrovs Kisa. E, ali me slišite, gospod komisar? Odlično osredotočiti se moram na nekaj, na samo nekaj točk. Govorili ste predvsem o treh točkah. Povdarili ste tri točke socialne Evrope. O tem ni nobenega dvoma. Socialna Evropa je neobhodno potrebna za evropske državljane. če naj bi imeli socialne pravice, bo to seveda velikega pomena za Evropo. Ne gre samo za notranji trg in za sporazume. Socialne zadeve so v pristojnosti držav članic, vendar ni samo tako, kajti na ta način bi ravnali proti enotni Evropi. Ne gre samo za subsidijarnost, gre za več gre za decentralizacijo. Dobro, lahko seveda predvidimo take socialne pravice in to bomo storili in to je potem del evropskega državljanstva. To je eno. Druga stvar pa je izvajanje, ki mora potekati blizu državljanom. In to pomeni decentralizacija. Če želimo nekaj izboljšati za evropske državljane, če naj bi izboljšali socialno življenje, morajo živeti v enotni Evropi, ne samo v Evropi, temveč v enotni Evropi. In če živijo v taki skupni enotni Evropi, to pomeni, da je treba poskrbiti tudi za eh, sredstva za socialno razsežnost Evrope. To sem hotel povedati, sedaj pa vam nadaljeval v francoščini. To, kar ste povedali, je sicer res, ampak. Eh, za prihodnost našega dela je treba upoštevati naslednja. Ni nobenega razloga, da eh, socialna Evropa ne bi zaživela. In tu moramo govoriti predvsem o revščini in o skrajni revščini, ki jo je treba izkoreniniti. Ali eh, ima Evropska komisija konkretne ukrepe? in ni socialne Evrope, č, in tu se obračam tudi na gospoda Dombrovskega, če ne bomo predvideli ekonomskih in socialnih politik, ki bodo omogočile eh, rast in predvsem eh, tudi eh, za vse enake možnosti. Hvala, Rina Ronja Karo je na vrsti naslednja. Hvala obima komisarjama za ta dva uvoda. To je bilo zelo zanimivo. Socialni stebr je prav gotovo nekaj, eh, s čimer se vsi že dolgo ukvarjamo in na kar smo dolgo čakali, kajti socialne probleme ugotavljamo povsod po Evropi. Če si ogledamo to, kar ste predlagali prejšnji teden, tem, to temelji na 20 eh, načelih. Eh, tistih eh, nabora socialnih kazalnikov, vendar to odpira tudi vprašanja. Že danes imamo obsežen sistem za nadzor nad eh, ekonomijo in financami vsake posamezne države v okviru Evropskega semestra. Kako komisija vidi interakcijo med socialnimi kazalniki in priporočili v Evropskem semestru? Ali bi ali um, socialna načela tihtajo ravno toliko kot finančna danes. In potem vprašanje v zvezi z digitalno ekonomijo, ekonomijo platform. Prej ste govorili o uh, pobudi za to. Ali um, razmišljate o tem, kako bi zagotovili ustrezne pravice delavcem v tej ekonomiji platform, da omenim Uber, so pa tudi seveda tudi še druge platforme v digitalni ekonomiji? Jean Lambert, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa obema predstavnikoma komisije. Dve vprašanje. Prvo je povezano s socialnim stebrom. Govorimo o ključnih socialnih pravicah, ki so zelo pomembne posod po EU. Želim pa povprašati, kako je to povezano s svežnjem o mobilnosti kje smo, kar se tiče prepoznavanja razkorakov, ki trenutno obstajajo, kar se tiče usklajevanja socialne varnosti in socialne pomoči. Kako to deluje, naprimer, ko imamo državljane Evropske unije, ki so morda prisiljeni v slabše stanovanske pogoje, ker so tik pred deportacijo, ker si ne morejo privoščiti ustreznih bivalnih pogojev. In to potem seveda tudi vpliva na ljudi, na njihov odnos s sistemi socialne varnosti, ko so na takih mejnih, ko so taki mejni primeri. Kako torej prepoznavamo te primere in kako jih rešujemo, če gre za čezmejne težave. In potem še eno področje, ki je še vedno pereče, pa o njem malo slišimo, to je odnos med veščinami, kar se tiče krožnega gospodarstva in zelenih delovnih mest in kako poteka dialog na komisiji, da bi vključevali te elemente, kar se tiče razvoja veščin in kar se tiče krožnega gospodarstva. Govorim že predolgo, nekdo protestira zadaj, se bom ustavila. Laura Agia is not here. Laura Agia Aha, je ni. Potem pa dobi besedo Dominik Martin, prosim. Merci. Ce dialogue structuré... Ja, hvala lepa, ta strukturirani dialog, vsakoletna naloga, kjer komentiramo program, ki ga predlaga Evropska komisija. Tu imamo vedno neka napredka pihnjena imena. E, 2015 na vzagon, 2016 smo imeli eh, spet nekaj napihnjenega in letos govorimo o odzivu na pričakovanja za Evropo, ki ščiti in omogoča delovanje. Vsako leto torej ugotavljamo, da se besedišče razvija. Težko nam je pripravljati predloge in spreminjati besedilo, kajti to besedilo širi pravzaprav pooblastila komisije in njihove posege v državah članicah in odbor za zaposlovanje in poslanci imajo dosti krat predloge, žal pa je odziv um, isti in sicer kakšni so razlogi. Gospa komisarka, pri vašem besedilu gre vedno za zelo šipko besedilo, nejasno, eh, ni konkretnih številk, ne ukrepov. Ne dajete jasnega programa, temveč sporočate samo. Eh, no, očitno celo v eh, dvorani protestirajo. Torej, vsako leto iste ugotovitve, iste zahteve, isti strahovi. Potem glede našega odbora. Vsak med nami zahteva nadzor nad komisijo. Dosti krat pa tehtajo več države članice. Naprimer, ko gre za iskanje novih politik, ali pa nadzor nad izvajanjem. E, vedno imamo iste ugotovitve in sodba je vedno ista. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Marta. Preden gremo na seznam govornikov. Dobita besedo komisarja, najprej Dombrovskis, potem pa gospod Tyson. Prosim, gospod Dombrovskis. Eh, Hvala lepa, predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci. Kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih, tako da bom skušal se na kratko odzvati na kar nekaj izmed njih. Najprej, kar se tiče gospoda Bekerja, hvala lepa za vašo podporo. Glede vprašanj, ki ste jih omenili, osredotočanje na veščine. Res je, to je ena od prednostnih nalog. Z našo agendo za evropske veščine skušamo to doseči. Vidimo namreč, da se način dela spreminja, veščine, ki so potrebne za delo, se spreminjajo in potrebno jih je posodobiti tekom življenja, še prav posebno, če govorimo o inovativnem sektorju, če govorimo o digitalni ekonomiji, tako da je vse življensko izobraževanje zelo zelo pomembno, visoko na našem dnevnem redu, zato da bi veščine ljudi primerneje usmerjali in bi tako imeli dostop do bolj kakovostnih delovnih mest. Potem pa, kar se tiče vprašanj Spetriberjos, kar nekaj točke bilo zastavljenih, kar se tiče poštene mobilnosti. Vemo, da delo teče, tudi kar se tiče napotitve delavcev, pa tudi na nekaterih drugih področjih. Kar se tiče vprašanja posvetovanj s socialnimi partnerji, o tem ste konkretno govorili, dostop do socialne varnosti in povezavi s to direktivo, da, res je, začenjamo s posvetovanji socialnimi partnerji, vendar pa to ne preprečuje komisiji, da bi se ne odvala, če socialni partnerji niso sposobni doseči dogovora. Primer je bil tudi zelo jasen s pobudo o starševskem dopustu za boljše skrajne poklicnega in družinskega življenja. S tem smo bili soočeni s takim tipom razmerom. potem pa vprašanja o direktivi o delovnem času. To, kar trenutno predlagamo, je sporočilo o razlagah, ko skušamo torej podrobneje razložiti sodbe sodišč na tem področju in poskušamo ponuditi več smernic za države članice, za zaposlovalce in zaposlene kako bi se naj uporabljala evropska pravila na tem področju. Boljša zakonodaja? Seveda. Sledimo načelom boljše zakonodaje in tudi, ko se pogovarjamo o izvajanju obstoječe zakonodaje, in to je točno to, kar trenutno počnemo, ocenjujemo, kje so razkoraki pri izvajanju in kako se tega lotiti in kateri konkretni ukrepi so potrebni, da bi se ta razkorak zmanjšal. Potem pa specifično vprašanje glede finančne podpore na področju socialne dimenzije. Najprej je možno izkoristiti obstoječa evropska sredstva, Evropski socialni sklad, pa tudi dejavnosti, kot so Evropski sklad za regionalni razvoj in programi. V tem skladu ponujamo pa tudi državam članicam tudi osredotočanje obstoječih evropskih virov na socialna vprašanja. Ta možnost torej jasno obstaja, je pa sedaj umestni pregled trenutnega finančnega okvira in takoj, ko se bodo razprave začele v naslednjem finančnem okviru, se bomo lahko vrnili na ta vprašanja, kako konkretno ponuditi finančno solidarnost. Seveda pa si je vredno zapomniti, da je po pogodbah to primarno še vedno odgovornost držav članic. potem govorili ste tudi o zmanjševanju neenakosti. Da, to bo res podarek letošnjega evropskega semestra. Ko govorimo o prednostnih nalogah, o naših vprašalnikih o letni rasti, potem skušamo seveda veliko pozornost nameniti tudi zmanjševanju neenakosti. To potem zadeva tudi naslednje vprašanje o socialnih kategorijah in socialnih tabelah. Sedaj, ko govorimo o evropskem semestru, vedno znova izpostavljamo, da ekonomska in socialna vprašanja morajo iti z roko v roki in eh, socialna preglednica bo pomagala bolje ocenevati napredek v državah članicah, kako izpolnjujejo priporočila po državah članicah, kot sem tudi že omenil, kako zmanjševati razlike med plačama, med plačami med moškimi in ženskami. Digitalna ekonomija, to je tudi ena naših pobud, ki tečejo, dostop do socialne zaščite za vse delavce, ne glede na to, v kakšnem tipu zaposlitve so. Kajti imamo nove oblike dela in imamo torej potrebo, da prilagodimo zakonodajo na tem področju. Potem pa še eno vprašanje, ki ste ga zastavili. In sicer je šlo za socialno agendo v kontekstu zelenih delovnih mest in krožnega gospodarstva. Oprostite, pravi eh, govornik, načrt za veščine in krožno gospodarstvo. Da, konec meseca bomo imeli tako pobudo za zelena delovna mesta, in sedaj s socialnimi partnerji se pripravljamo na to, tako da bomo to spremljali zelo pozorno pri Evropski komisiji. Se bom pa sedaj v tem prvem krogu odgovorov tukaj ustavil. Hvala. Hvala lepa, gospod Dobrovskis. Sedaj pa gospa Tyson, prosim. Eh, eh, Hvala lepa, predsedujoča ker imamo tako dobre tolmače tukaj v Evropskem parlamentu, ki sem jih včasih tudi že z veseljem uporabljala, bi rada izkoristila priložnost in govorila o maternem jeziku. In sedaj ste imeli tudi že čas, da ste si nadeli slušalke. Gospod Becker, najprej bi se vam rada prisrčno zahvalila za vaše pozitivne odzive na veščine. Evropski parlament je na tem področju trdo delo, pripravili ste zelo dobro poročilo pri pripravi socialnega stebra in zato smo potem tudi to podprli. Upamo, da bomo pri tem lahko sodrovali, to lahko potem skupaj tudi pripravili, kajti tako bo tudi največja možnost, da se to tudi izvaja. Upravičeno ste izpostavili pomen veščin. Res je, to je pomembna tema in veščine so zelo pomembne. Razlog je ta, da to lahko pomeni, ali bo kdo lahko dobil delovno mesto ali ne, če bo imel boljše veščine ali ne. Gre tudi za torej boljše možnosti na trgu delovne sile. Gre za možnosti, da se bolje izobražuje skozi vse življenje in tako dalje. Gre tudi za pogoje za življenje in za socialno zaščito. Hvala lepa tudi za to, da ste se zahvalili tudi za odnos s socialnimi partnerji. Tako seveda dvignemo socialni dialog na višjo raven. To je za komisijo zelo pomembno, ena najpomembnejših točk, tudi v povezavi z ekonomskim semestrom in z ekonomskim upravljanjem. Ko pripravljamo zakonodajo, se seveda posvetujemo socialnimi partnerji. Ne zato, ker smo zavezani temu, temveč zato, ker lahko prispevajo tudi pomembne prispevke k našim zakonodajnim predlogom in politiki nasplošno. Če so pa svetovanja dobra, potem je tudi možnost izvajanja naših pravnih predpisov boljša. Spajo Gerjus, ravnovesje poklicno družinsko življenje, dejali ste, da bo to potrebno kar nekaj še postoriti, tudi kar se tiče zaščite žensk, mater. Da, kot veste, smo že podali predloge v tej smeri, pa smo potem umaknili predloge tudi za podaljšanje porodniškega dopusta, zato ker smo dali, da bomo pripravili še nekaj boljšega. Zakaj smo umaknili to pobudo? Zato, ker je bila ta pobuda blokirana vse to od leta 2008. V okviru boljše zakonodaje smo rekli, no, to bomo umaknili in pripravili nekaj boljšega potem pa smo dali tudi, da pri prvi pobudeni, pri novi pobudi ne bo šlo samo za matere, temveč tudi za skrb za otroke. Šlo bo tudi za druge naloge skrbi za otroke, ki jih morajo ljudi prevzemati in ki, lahko, ki jih lahko potem tudi kombinirajo s svojimi poklicnimi obveznostmi. Kar se tiče zaščite mater, pa smo ugotovili, da je v večini držav članic zaščita mater daljša kot pri naših minimalnih predpisih v ustrezni direktivi. Zato smo tudi tukaj prišli do zaključka, da ne gre samo za to, da zaščitimo zdravje in varnost na delovnem mestu, temveč, da gre za to, da se veliko žensk bori med porodniškim dopustom enostavno z ustreznim uravnavanjem poklicnega in družinskega življenja. Lotili smo se vsega precej ambiciozno. To bo, ta predlog bo sedaj prišel v parlament in lahko boste podali svoje mnenje. Upamo, da bomo pripravili dobro zakonodajo. Potem pa poštena mobilnost, kot pa Jongerius, tukaj lahko dosežemo še več. Rada bi vas opogumila, da si pogledate naš dokument v razmisleku o socialni politiki. To, kar smo predlagali glede prihodnosti Evrope v beri knjigi. O tem sedaj razpravljamo, lahko rečemo, lahko gremo tako daleč, da bomo resnično imeli nekakšen evropski tržni inšpektorat. Bomo videli. Seveda pa bi težko dobili podporo za vse, kakorkoli že. O tem našem dokumentu smo to zapisali v okviru socialne politike. Potem pa ste še enkrat dejali, če socialni partnerji po posvetovanjih, ko jih bomo sklenili, ne bodo za dogovor, da bomo morali že od začetka povedati, da njihovo podporo potrebujemo. Gospod Dabrovski si to že povedal na začetku, da pa mislim, da kar se posvetovanj tiče glede pisnih delovnih pogodb. Smo dejali že od začetka, posvetovali se bomo z velikim veseljem, vendar pa tako kot pri ravnovesju med družinskim poškodicim življenjem, je tako, da če ne bo prišlo do dogovora, bomo še vseeno skušali najti rešitev. Gospod Rebesius, dejali ste, da se ne smemo preveč ukvarjati z novimi predlogi, da se moramo predvsem osredotočiti na izvajanje. Da, to je tudi naš podarek, še prav posebno, kar se tiče varnosti na delovnem mestu, zaščite. Tukaj smo želeli zagotoviti pri karcinogenih snovih določeno zaščito. Tukaj se sedaj ukvarjate s prvim delom naših ustreznih predlogov. Vendar pa dejali smo tudi, da predpise, ki jih že imamo, ki so že sprejeti, se morajo tudi ustrezno izvajati temu moramo nameniti pozornost. To tudi počnemo. Sicer pa bi rada dejala, da bomo socialnim stebrom seveda še vedno imeli pristojnosti tako, kot so. Ne bomo jih premikali. Gre za to, da izkoristimo možnosti, ki jih imamo skupaj. Upamo, da bomo tako lahko dosegli rešitve, peljali stvari naprej in potem mora vsak prevzeti svojo odgovornost za izvajanje politika je najboljše takrat, če jo razvijamo skupaj in če potem vsak prevzame tudi svojo odgovornost. Potem gospod Kalvešan Bon, revščina, neenakost. Kaj bomo storili na tem področju? Bom govorila torej, po nizozemsko. Neenakost je ena najpomembnejših novosti o našem poročilu za leto 2017. Tega nismo nikoli tako podrobno preiskovali, sedaj pa smo na enakost podrobno preiskali, v prihodnje pa bo temu namenjeno še več pozornosti, kajti uh, ukvarjamo se z razvojem pobud specifičnih po državah. In tukaj imamo kar nekaj študij, kot veste, ki jasno kažejo, da če je ena enakost prevelika, da ne gre samo za moralno in socialno težavo, pa že to je dovolj, dovolj hudo, temveč da gre tudi za to, da imamo potem ekonomske težave. In to uvira rast. Zato je nujno potrebno, da se tudi na evropski ravni s tem ukvarjamo in to tudi počnemo. To smo prepoznali kot pomembno točko za nas in v naslednjem semestru bomo tudi še delali na tem. Na nekaterih področjih smo se že ukvarjali z neenakostjo, s pomankanjem enake obravnave za ljudi, ki imajo manj možnosti na trgu delovne sile na področju izobraževanja. Torej skušamo tem ljudem na trgu delovne sile omogočiti enakost. Tema neenakosti nas spremlja žal na veliko področjih, vendar pa veste, da nimamo polnih pristojnosti na komisiji za to. Vsak mora prispevati svoje, kajti če bo vsak počel stvari po svoje, to ne bo dobro. In če bo neenakost še naprej obstajala, potem to ne bo dobro, ne iz socialnih, ne moralnih in tudi ne ekonomskih razlogov. Potem imamo 20. osnovnih elementov v preglednici. Preglednica je nekak pregled, kako daleč smo že prišli z našim izvajanjem. Tako da lahko čisto enostavno preverimo, kje smo in prihodne politike prilagodimo. Na socialnem in ekonomskem področju potrebujemo ravnovesje. Seveda želimo imeti konkurenčno tržno gospodarstvo. To pomeni, da mora ta konkurenčnost in socialni element iti z roko v roki. To je vsaj naše izhodišče. Potem pa se zastavlja še eno vprašanje. Namreč, ali bi pri določenih ekonomskih in socialnih področjih lahko uveljavljali tudi sankcije, pri določenih proračunskih ukrepih da, pri drugih ne, v okviru Evrope 2020 tega ne moremo z obstoječimi predpisi. Bo tako tudi ostalo. Ne moremo storiti več, kot dovoljujejo, več, kot dovoljuje zakonodaja. Države članice se lahko tudi primerjajo med seboj, imajo določene vzvode. Veliko je faktorjev, ki so pomembni, kakorkoli že socialno-politično področje bo socialnim stebrom, na katerem delamo, dobilo več pozornosti, ne manj. V okviru naslednjega semestra bo ta steber še pomembnejši. Revščina, socialna pomoč, to je seveda tema gospa Lambert, za katero so pristojne države članice. To je jasno tudi pri našem delu. V okviru Skrajevanja pa smo podali določene predloge, kjer sodbe Evropskega sodišča skušamo kodificirati. To kaže, da ne more vsak evropejec v vsaki državi članici v vsakem trenutku imeti dostop do vseh storitev, kajti pri določenih oblikah socialne zaščite ni obveze za države članice prizadetim zagotoviti 100 raven posod, tako pravi evropsko pravo. Potem pa boj proti revščini nasplošno. Tukaj imamo naše cilje 2020, dejali smo, da ne bomo manj ambiciozni, zaradi krize smo imeli kar nekaj nazadovanja, ni bilo napredovanja, tu se strinjamo, vendar pa ne želimo biti manj ambiciozni. Z vsemi našimi močmi delamo na tem, da bi ustrajali. Pri tem je tudi tukaj moramo imeti jasna načela. Boj proti revščini je pomemben element socialni politiki. Vsak državljan mora imeti pravico do minimalne plače, minimalnega prihodka, vsak mora imeti pravico živeti dostojanstveno življenje. Potem pa gre tudi za socialno zaščito. Ne gre samo za to, da imajo vsi ustrezen prihodek, gre tudi zato, da imamo druge storitve, tako da bo do tisti, ki še lahko delajo, pa ne morejo, dobili postrezno podporo, da bodo kmalo spet stopili trg, na trg eh, dela. To je seveda najboljše za boj proti brezposobnosti. Moramo pa seveda združiti močmi nacionalnimi organi, tudi tukaj razviti primerjalne kriterije in delati moramo na naši strategiji za aktivno vključevanje. Zato smo pripravili oceno, potrebno bo porabiti naše sklade, Evropski socialni sklad, tudi druga sredstva imamo, torej kar nekaj instrumentov imamo na voljo, ki jih lahko uporabimo, vendar pa to seveda ne zadošča. Sodelovati moramo tudi z drugimi partnerji. Kaj pa veščine, ki so potrebne za zagon zelene ekonomije? Kot v drugih sektorjih je tudi na področju zelene ekonomije veljavno to, da je potrebno uskladiti izobraževanje in trg dela za poslovalce in zaposlene. Potrebno si je ogledati, kaj, kakšne so potrebe na trgu dela in potem lahko tudi zeleno gospodarstvo odigra pomembno vlogo. Kaj pa počne Evropa? Vsako leto se izmišljamo novo terminologijo, pravite. Ja, seveda potrebujemo terminologijo že samo zaradi tega, ker govorimo različne jezike po Evropi. Vendar pa je lahko to tudi adut Evropske unije, ta raznolikost, jezikovna raznolikost. Vendar pa smisel in cilj Evropske komisije je, da bi Evropska unija ne bila samo prostor, kjer imamo določene pravice in svoboščine, temveč prostor, kjer se ljudje počutijo varne, In potem ste tudi dejali, da ne bi bilo bolje, če bi imeli določene elemente dogovorene na evropski ravni. Seveda, to bi bilo bolje. Seveda pa moramo razlikovati, kaj počnemo skupaj, kaj država članice samostojno. Vsak mora prevzeti svoje naloge in tako bo prihodnje tudi ostalo. Vendar pa moramo jasno povedati, in to je cilj komisije, da tam, kjer delujemo skupaj, želimo biti močnejši smo lahko potem tudi mednarodno gledano močnejši, se lahko odzovemo na globalizacijo, na ohranjanje naših vrednot. Vse to moramo organizirati skupaj. Če želimo to uživati tudi v prihodnje, potem moramo biti tudi globalno gledano močni. In zato potrebujemo delovanje na evropski ravni. Države članice lahko tako ukrepimo in z zaposlovanjem in rastjo lahko dosežemo tudi to, da bo v državah članicah možno vse ustrezno izvajati. To je dodana vrednost. Vse spodbujam, da naj se odrežijo razmisleke o prihodnosti Evrope, tudi na socialnem področju, pa seveda tudi na drugih področjih. Razprava je odprta in če me vprašate posebno mnenje, sem prepričana, da je sodelovanje na evropski ravni dobro za ljudi, tudi na socialnem področju. To ljudem posameznikom pomeni večjo moč. Hvala lepa. Sedem vas je že na seznamu. Eh, eh, Tako. Sedaj pa bo gospod Roland prevzel predsedovanje nadaljevanju tega sestanka. Et je donne tout de suite la parole à Guillaume. Guillaume Ballas, dobi takoj besedo. Kje je Guillaume? Excuse me, I have a meeting now, but it's okay, perfect. Hvala lepa, se opravičujem. Posem na hitro. Ne bom pa mogel poslušati vaših odgovorov, gospa komisarka, gospod komisar. Eh, pri pripravi eh, mojega poročila imam sedaj sestanek. Vendar kljub vsemu bi zastavil hitro vprašanje. Vidimo, kakšen je eh, problem danes, s katerim se soočamo. Po eni strani imamo pač svobodni pretok blaga ljudi, po drugi strani pa nimamo socialne Evrope oziroma imamo različne socialne eh, modele v Evropi, ki pa niso usklajeni. Tu imamo konkurenčne učinke, zaradi katerih prihaja do neke sovražnosti do Evrope v številnih eh, evropskih državah. Delo komisije ob eh, pomoči parlamenta, čeprav niso vsega prevzeli, je, da uredijo to vprašanje. Se pravi, ni socialne Evrope, ni prenosa suverenosti na tem področju. Upam, da bomo nekega dne to dosegli, kajti na ta način bomo odpravili to enakost med socialno in ekonomsko Evropo. E, vendar, e, kolikor vem, nameravate e, predloge o socialnem stebru uh, uliti v neko izjavo treh uh, evropskih inštitucij, sveta, parlamenta in komisije. Kakšen je politični namen vsega tega? Kaj želite s tem doseči? Ali želite uh, pač neko uh, više evropsko socialno pravo v primerjavi z nacionalnimi pravi? Ali želite prepričati uh, države, ki so proti temu? Torej, kakšen je namen vsega tega? Hvala lepa. Anne Sander. Hvala lepa, Aleksandar. Ara, gospa Sander. Monsieur le vice-président. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, gospa podpredsednica, gospod komisar. Vesela sem eh, predlogov, ki jih je predložila Evropska komisija. Danes vidimo, da je če dalje več eh, euroskepticizma in populizma, eh, ki eh, rasteta zaradi odsotnosti socialne Evrope. Danes eh, torej nimamo eh, še zadostnega napredka pri eh, socialnem področju. Vaši predlogi so zanimivi, pomembni in kažejo državljanom, da se Evropska unija zanima za nje, za njihove pravice in upam, da bodo ti predlogi pomagali eh, pri boju zoper vzajemno konkurenco in da bodo pomagali tako zaposlenim kot tudi podjetjem v Evropi. Torej, treba je prepričati države članice, da naredijo napredek na tem področju. In tu je moje prvo vprašanje na ravni Evropskega parlamenta. Vam sledimo in želimo predloge, želimo napredek na tem področju, vendar kako odpraviti oklevanje eh, držav članic članic. Vesela sem vaših predlogov. E, e, dobro je, da se zanimate za nove oblike zaposlovanja. Vse to je povezano tudi z razvojem digitalnega trga. Napovedali ste posvetovanje s socialnimi partnerji in moje vprašanje je naslednje. Pri tej temi ali boste tudi zbirali podatke? Vidim, da nimamo zadosti informacij. In če boste zbirali informacije, kakšen je vaš koledar? Eh, Zakdaj načrtujete eh, posvetovanja o socialni zaščiti in pravilih, ki veljajo za delovne pogodbe? Torej, kakšen je koledar? In še zadnja stvar, tu ne bi dolgo govorila. Želim vas samo opozoriti na eno področje, gre za obmejne eh, regije in področja. Kakšni so vaši ukrepi, naprimer za eh, usklajevanje socialne varnosti? Eh, kako je za napotenimi delavci. Vse to vpliva na zaposlovanje v obmejnih eh, zonah eh, in mene sedaj zanima, ali ste predvideli nekaj specifičnega za obmejna območja. Gospod Hošvah. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa obima komisarjama. Torej, Slišali smo vaše prednostne naloge in s temi se soočamo. In dobro bi bilo, če bi to dobili prej. Nekoliko zamujamo. Tako kot večina naših kolegov eh, smo vsi eh, obsedeni eh, z vprašanjem, kaj se bo konkretno spremenilo in kaj nameravate doseči skupnim nastopom treh institucij. Torej, mi se pogovarjamo s komisijo, z mladimi in smo pravzaprav med dvema eh, pastema. Na eni strani ne govorimo dovolj o socialni Evropi, preveč eh, smo poudarjali evropski semester in podobno, vendar eh, državljani nas sprašujejo, kaj počnemo na socialnem področju. In po drugi strani, ali bomo sedaj danes, čez dve leti, tri leta, konkretno govorili o teh temah, ali imamo neke eh, cilje za socialne eh, pravice in socialni stebr. Ena stvar mi manjka v tej panorami. E, to je demografska spremenljivka v prihodnosti. Torej, deset let smo bili v eh, krizi, od te se še nismo povsem uh, poslovili. Imamo veliko globalizacijo, veliko brezposelnost, množično brezposelnost. Kako se nameravate postaviti v tej situaciji? Po drugi strani pa imamo velik demografski izziv, uh, staranje prebivalstva. S tem se nismo dovolj ukvarjali in v naslednjih letih bomo mnoge socialne uh, pravice morda postavili pod vprašaj zaradi staranja. Uh, prebivalstva. Eh, bojimo se eh, revščine eh, v dobi upokojevanja in podobno pomembna je socialna solidarnost. Torej, želim si več obravnavanja socialnih vprašanj in upoštevanja teh novih izzivov. Se pravi, treba je naprimer razmišljati o novih eh, načinih upokojevanja, o usporednem upokojevanju in še nadaljem delu in podobno. Eh, Gospa Ribero, najprej bi vas rada vse eh, prisrčno pozdravila. Ugotovili smo, da imamo v tem mandatu neko uravnovešenost med socialno in gospodarsko razsežnostjo. Eh, to vidimo tudi pri razsežnosti Eh, omestnih pregledih. ELS se je vedno zauzemala za uravnovešenost med socialnim in eh, ekonomskim področjem. Jaz sem poročevalka v senci za evropski semester in kot taka tudi govorim tukaj. Eh, potem pa priporočila specifična za posamezne države. Hvala za vse pobude. Rekli ste vedno, da je treba zmanjšati neenakosti zmanjševanje neenakosti eh, pa zahteva tudi specifične postopke, zato da lahko države članice ukrepajo v primeru neenakosti. Mi potrebujemo večjo socialno kohezijo, to moramo omogočiti. Potem pa socialni stebar Evropske unije, to je bilo tudi omenjeno in v zvezi s tem imam vprašanje ne razumem vas, ko pravite in ko predstavljate eh, eh, delovanje tega novega predloga. Hočemo socialni steber, ki omogoča večjo socialno kohezijo, hkrati pa se govori o različnih ravneh integracije. Eh, to piše v beli knjigi komisije. Torej, mi potrebujemo večjo socialno kohezijo, če tudi bi s tem imeli manjšo evropsko integracijo. Komisija je predložila pet scenarijev, kako je mogoče vse to pravzaprav realizirati. Kako lahko to deluje? Po eni strani, kot rečeno, imamo belo knjigo, hkrati pa zelo ambiciozen predlog v zvezi s socialnim stebrom. Potem pa še dve vprašanje. Po eni strani se soočamo z izzivi prihodnosti. Tu potrebujemo koordinacijo. Tudi pri podjetjih. Zato, da ustvarimo eh, prave eh, sposobnosti, spretnosti za digitalno obdobje, za umetno inteligenco. No, morda izobraževanje ni naše področje, vendar mi moramo pomagati podjetjem, moramo jim pomagati eh, pripraviti ustrezne spretnosti in znanja. Na socialnem področju imamo 2 milijona podjetij, 15,5 milijonov zaposlenih v EU. Zanima me, ali bomo imeli skupno opredelitev pojma, kaj je socialno gospodarstvo, kaj so socialna podjetja. Zato, da eh, postavimo tudi nek eh, Evropski socialni eh, statut. Hvala lepa, gospa Moran Šahtje. Eh, hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka, gospod komisar. Hvala lepa. Prejšnji teden ste nam dali veliko kisika, saj ste eh, pokazali svojo politično voljo, in pripravljenost, da boste vzpostavljali socialno Evropo in to smo seveda eh, zabeležili. Najprej ena stvar. Treba je izpostaviti, da ne moremo imeti socialne Evrope brez dinamike na področju zaposlovanja in dinamike na gospodarskem področju. Se pravi, gospodarska dinamika in socialno varstvo se morata uh, pojaviti skupaj. Socialna razsežnost ni mogoča brez uh, ekonomske dinamike. To je pomembno. Torej, ne moremo uh, te teme napačno interpretirati. Potem drugič, nove vrste dela, nove zaposlitve. Mislim, da je treba izpostaviti, da eh, deset eh, panok, eh, ki zaposlujejo največ ljudi, eh, da teh panok pred desetimi leti pravzaprav niti ni bilo. To pomeni, da moramo spreminjati eh, usposabljati. Ne smemo pozabiti, da smo v informacijski eh, družbi in usposabljanje zaostaja za eh, sektorjem eh, dela. Eh, treba je prenašati spretnosti. Spretnosti, ki so skupne določenim eh, družinam različnih poklicev, skupinam poklicev. Treba je upoštevati izkušnje, eh, ki jih eh, ljudje eh, zberejo v teku svojega CV-ja. Se pravi, treba je bistveno več delati na transverzalni ravni pri izobraževanju. Potem pa še nekaj zabeležila sem vašo odločenost eh, pri vašem sporočilu prejšnji tednu. Eh, gledam proti Agnes Jungerius, eh, saj pripravljava revizijo direktive o napotenih delavcih. Če ni prave politične volje, prave odločenosti, da bomo dosegli uspeh če ne bomo imeli jasnih političnih ciljev, e, ne bomo uspeli. Torej, mi moramo ta signal razposlati v trenutku, ko se v Evropi e, pojavlja e, ksenofobija in podobno. Vendar še nekaj. Prejšnji teden je Evropsko sodišče sprejelo sodbo, ki nasprotuje našim prizadevanjem na področju napotenih delavcev. Tu gre za družbe Ala Ryanair, ki se eh, znajdejo v teh različnih socialnih sistemih in tu moramo paziti, da pošljemo pravi signal. Hvala lepa, sedaj pa gospa Rodriguez. Eh, eh. Hvala lepa. Leto 2017 bo prav gotovo pomembno leto za vzpostavitev socialne Evrope. Kot vidite tu v odboru za zaposlovanje, pozdravljamo ta predlog, da bi imeli pač to izjavo o evropskem socialnem stebru. In strinjamo se s načeli, eh, načela se gibljajo v pravo smer in to odraža tudi poročilo v parlamentu. Vendar, uresničevanje je pomembno domnevamo, da je eh, socialni stebr namenjen EU in euroobmočju. Eh, ko gre za Evropsko unijo, so številni kolegi povedali, da moramo zagotoviti, da ljudje, eh, ki delajo, ne glede na to, kje delajo, da se morajo zanesti na spodobne delovne pogodbe, socialno zaščito in podobno. Začeli smo s posvetovanjem s socialnimi partnerji in upajmo, da bodo socialni partnerji prišli do rešitve in dogovora. Če pa ne, bi komisija morala eh, biti pripravljena predlagati neko pravno rešitev. To je naše mnenje. Potem evroobmočje. Iskreno povedano, mislim, da svežen in refleksijski dokument ni primeren. Vem, da komisija predlaga, pripravlja dokument, ki se bo osredotočal na evroobmočje. Naj bom precizna. Če želimo zagotoviti ekonomsko in socialno konvergenco v Evropi in evroobmočju, moramo imeti socialne in ekonomske cilje. Ti so povezani. Naj bom konkretna. Potrebujemo nek proces, kjer se mora povečati produktivnost, da se povečajo plače, da se uh, poveča socialna zašita, potrebujemo koordinacijo socialnih prispevkov in obdavčitve. Za povečanje uh, ustvarjanja delovnih mest potrebujemo koordinacijo uh, pogojev za investicije. Torej, to je pomembno. In taka so tudi moja pričakovanja. Ta načela so eh, jasno predemeljena v dokumentu o ekonomski in monetarni uniji. Torej, mi potrebujemo to konvergenco in zato se morajo eh, države članice potruditi, opraviti reforme in potrebna je seveda tudi fiskalna zmogljivost. Svežen je torej pomemben, torej eh, to ni konec prizadevanj, mi moramo uskladiti socialna prizadevanja tudi v naslednjih dokumentih, ki jih pripravljamo, zlasti v dokumentu o ekonomski in monetarni uniji. Eh, hvala lepa, gospa Stevens. Eh, hvala lepa, gospod podpredsednik, gospa komisarka. Hvala lepa za razlage in tudi za vaš načrt, da okrepite Evropski socialni stebr. Seveda smo za močnejšo socialno razsežnost. Kako se bomo pa tega lotili? Tu se mnenja razhajajo. Saj poznate gospodarski položaj eh, in trg dela. Eh, vse to je zelo različno od države do države. Ni nekega patenta, ni nekega recepta. Potrebujemo eh, ukrepe po meri, naprimer v Španiji z visoko brezposobnostjo če se eh, investira v neka pravila o varstvu materinstva, ni pa dovolj sredstev za ustvarjanje delovnih mest, eh, potem eh, to pomeni, da je potrebna fleksibilnost. Države članice morajo dobiti možnost, da upoštevajo potrebe lastnega trga dela. Kako bo tu komisija ukrepala? In potem bi tu lahko rekli naslednje. Komisija lahko postavlja samo minimalne zahteve, naprimer na področju uh, družine in poklica. Ali boste tu postavili kakšne minimalne zahteve? Euh, euh, euh, gospod uh, eh, Marta, hvala lepa. Uh, gospod podpredsednik, gospod, gospa uh, komisarka. Uh, Eh, ko podjetje zapira svoje vrata, ker ne more delovati, ker ni več strank, je to socialno dramatično, je pa to nekaj, kar se dogaja. Dramatično je eh, takrat, eh, ko se podjetja oceljujejo v eh, druge države, eh, ko se selijo tja, ker je eh, delovna sila cenejša, ker ne plačujejo eh, davkov eh, in kjer pravzaprav prejmajo še evropske pomoči. Naprimer Poljska. Evro, Poljska prejema 3 odstotke svojega BDP-ja v obliki evropskih pomoči in Eh, torej, podjetja gredo v območja, v te države, kjer ne plačujejo davkov in podobno. In hkrati dobivajo sredstva iz evropskih programov. Se pravi, tu dobivajo neko dvojno nagrado. Saj ste eh, razumeli, govorimo o, o situaciji, ki jo poznamo v Franciji, naprimer Whirlpool, eh, vendar to ni edini primer, tudi veliko takih primerov je. Vprašanje, ki ga zastavljam, je, selitev podjetij v tej obliki eh, je prav gotovo eh, nepravična selitev, nelojalna selitev. Eh, s tem prihajajo v težave vsi tisti, ki se zauzemajo za fair konkurenco in kako se boste borili proti tej nepravičnosti pošteni konkurenci proti temu nepoštenemu uh, preseljevanju podjetij. Uh, pomislimo na Polsko, ki dobiva zelo veliko sredstev in po Polski bo podjetje šlo v Azijo, v Indijo in podobno. Ali je normalno, da evropski skladi pomagajo multinacionalkam uh, pri maksimiranju profita, izkoriščajo dejansko evropski trg, eh, zato da bi imeli proizvode eh, za čim nižjo ceno. Nekateri pač pravijo, da socialna politika ni mogoča, če nimamo industrijske politike na evropski ravni. Kaj nameravate vi storiti? Ali ne bi začeli z neko Eh, evropsko industrijsko politiko in preprečevanjem nepravične konkurence. Kot vidite, imamo celo vrsto opomp in vprašanj, ki kažejo zanimanje tega odbora za ta vprašanja. Gospod podpredsednike, besedo vam takoj dam, eh, da lahko odgovorite in pojasnite stvari. Uh, okay, honorable uh, members, uh, thank you uh, very much uh, for Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za vaša vprašanja in komentarje, ki ste jih uh, predstavili. Poskusil bom na kratko odgovoriti na različna vprašanja, ki ste jih zastavili. Najprej namen in narava socialnega stebra. Namen je jasen. Želimo Eh, povečati socialno konvergenco v trgih dela, zdaj želimo povečati konvergenco eh, sistemov socialnega varstva. Hkrati se želimo ukvarjati s premembami eh, na področju dela in družbe, ki so posledica Eh, ekonomije v 21. stoletju. Tu je vodilo za nacionalne politike in tudi za evropske institucije. In zaradi tega eh, želijo tri institucije pripraviti to skupno izjavo. Upam, da nam bo to uspelo do konca leta. Če nam eh, ne uspe, bo ta stebr ostal priporočilo komisije. Potem pa vprašanje, kakšna je povezava med stebroma oziroma med stebrom in eh, belo knjigo. Ko smo predstavili Evropski stebr socialnih pravic, smo predstavili tudi refleksijski dokument o socialni razsežnosti Evrope, ki je dokument, ki sledi beli knjigi. Komisija predlaga, da okrepimo politično zavezanost za eh, socialno razsežnost v Evropi, refleksijski dokument pa gleda v eh, prihodnost kakšni so ključni trendi, eh, kaj vse to pomeni in tu razmišljamo o posledicah petih različnih scenarijev iz bele knjige o Evropskem socialnem akiju. Tako so torej te različne pobude in dokumenti povezani. Potem pa vprašanje oziroma kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih o dostopu do socialne zaščite, o uh, pobudah, ki vse to spremljajo. Torej naj ponovim, mi želimo sedaj sprožiti posvetovanja s socialnimi partnerji, vendar komisija bo vseeno lahko pripravila zakonodajni predlog, če socialni partnerji uh, ne pridejo do dogovora. To smo pač eh, tudi povedali eh, v kontekstu ravnovesja med delom in življenjem. Potem ste zastavljali vprašanje glede demografskih spremen, kako to vpliva na stebr. Seveda bo stabar predvideval določene pravice in načela, upoštevati pa je treba demografske spremembe, mi potrebujemo vzdržne socialne sisteme. Torej, demografski vidik bomo upoštevali, je pa to bolj upoštevano v refleksijskem dokumentu eh, o socialni razsežnosti. Govorili ste, da je treba uravnovešiti socialne in ekonomske vidike. Tu je načelo, ki ga upoštevamo v naših dokumentih. Jasno je, da socialne konvergence ne bomo dosegli brez ekonomske konvergence in mi potrebujemo ekonomsko konvergenco tudi za reševanje številnih vprašanj, naprimer eh, na področju konkurence, napotitve delavcev in podobno. Jasno je, socialne in ekonomska konvergenca morata ostati povezani. Potem pa še vprašanje o vprašanju znanju, o spretnosti. Mislim, da sem to odgovoril že v svojem prvem odzimu, kajti eh, znanja spretnosti so del našega odgovora in vse to se odraža tudi v agendi o znanju in spretnostih in s tem se bo komisija še naprej ukvarjala. Potem vprašanje socialnega stebra ali bo to veljalo za EU ali evroobmočje. Torej, trenutno je tako, da je to relevantno za celotno Evropsko unijo, vendar primarno je to predvideno za evroobmočje, odprto pa za vse države članice Evropske unije, ki bi se odločile, da se vključijo v to pobudo. Potem vprašanje fiskalne zmogljivosti oziroma stabilizacija evroobmočja. To je prav gotovo eno od področji, kjer eh, moramo, eh, ker gre tudi za izpopolnitev Evropske monetarne in ekonomske unije in to piše v refleksijskem dokumentu, eh, Torej, več uh, eh, usporednih del trenutno poteka in razmisliti moramo o tem, kako, kaj storiti socialnimi vprašanji, ko gre za dokončanje in izpopolnitev ekonomske in monetarne unije. Potem govorili ste o kodeksu konvergence. Torej, mi v osnutku govorimo o konvergenčnih kriterijih, vendar ideja je v bistvu ista potrebujemo ti, ta konvergenčna merila za to, da bomo zagotovili konvergenco tudi znotraj evroobmočja. Potem vprašanje različnih pravil, kar zadeva minimalna zahteva. Minimalne zahteve. Torej, seveda mi predlagamo minimalne zahteve in države članice lahko grejo dlje. In mi smo izvedli um, oceno učinka, tako socialno kot tudi ekonomsko, da bi minimalizirali potencijalne škodljive učinke. In ob koncu še skladi EU. Izricno je predvideno, v uredbi o skladih EU, da niso namenjeni preselitvi podjetij in to je zelo jasno, vendar če govorimo o socialni konvergenci, potem se strinjamo, da potrebujemo tudi ekonomsko konvergenco in skladi EU naj bi zagotovili to ekonomsko konvergenco zato ne vidim, da bi spremenili izplačevanje iz skladov EU po tem večletnem finančnem okviru, kajti ta, eh, to finančno sredstvo zagotavlja spostavitev konvergence v EU. Hvala, gospod podpredsednik. Sedaj pa dobi besedo komisarka Marian Tyson. Eh, ki bo dobila v tej razpravi tako rekoč zadnjo besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej um, moram si ogledati, kaj sploh lahko dodam, kaj ti valdisovi odgovori so bili zelo popolni. Socialni stebr Eh, seveda obravnava konvergenco, tako kot je povedal Baldis, ampak to, kar bi jaz lahko dodala v zvezi s tem vprašanjem, in, kolega Balans in Sandar sta spraševala, ne potrebujemo, ne, nimamo dovolj socialne Evrope, potrebujemo jo več in delamo nad tem, kaj ti zadeve in časi sp se spreminjajo. Veliko je skupnih izzivov tudi na socialnem področju zaradi demografskih sprememb, zaradi digitalizacije, zaradi globalizacije in zaradi drugih stvari, ki se spreminjajo in socialne zadeve moram, morajo temu slediti in zagotoviti moramo, da so pokrita vsa socialna tveganja. Ni naša naloga, da zagotovimo pokritost vsega. Skupaj z državami članicami moramo zagotoviti, da so pokrita tudi nova tveganja. Um, vendar, če pravite, da ni socialne Evrope, se s tem ne strinjam. Če vidimo, kaj smo dosegli v zadnjih šestih let, 60-ih letih enake možnosti za moške in ženske. Mislim, da je Evropska skupnost in Evropska unija bila pionir in da je storila veliko in če ne bi imeli evropskih pobud, ne bi bili danes tam, kjer smo in zato moramo, naj bi bili zato tudi hvaležni, seveda se moramo razvijati naprej, nismo dosegli doslej vseh ciljev, vendar kljub temu smo dosegli veliko in moramo biti tudi ponosni na to in moramo se spomniti pred, prednikov, ki so se, si prizadevali za to. Imamo 60 do 70 zakonodajnih aktov na tem področju, zato tisti, ki pravijo, da Evropska unija sploh ni aktivna na socialni ravni nimajo prav. Imamo tudi Evropski socialni sklad in tudi majhne socialne sklade, globalizacijski sklad, ki pa je seveda zelo pomemben. Ko vidimo, eh, ko gre za prestrukturiranje podjetij, za preseditve podjetij in tako naprej. In če vse to upoštevamo, potem vidimo, da je ta denar na voljo državam članicam in to pomaga državam članicam in tudi regijam, da investirajo v socialna vprašanja. V ti semestri postajajo vedno bolj socialni, imamo strategijo 2020 in imamo seveda kriterije. Um, to se zdijo mogoče vse mile oblike, ampak ta odprta metoda usklajevanja se mi zdi zelo koristna in to ugotavljam vedno bolj v teku svojega dela kot komisarka in na tem bomo gradili tudi prihodnost. Seveda pa ne smemo pozabiti na usposabljanje, ampak to je bilo že omenjeno. Socialni stebr, izjava o socialnem stebru Valdis je kot vedno perfektno odgovoril. To, kar bi jaz lahko dodala, je, ta skupna razglasitev z državami članicami, tudi z Evropskim parlamentom, to pomaga, da bodo tudi države članice prevzile eh, lastništvo tega in upam, da nam bo uspela taka izjava, pa tudi, če se to ne bi zgodilo, bi to ostalo priporočilo z naše strani in na tej podlagi bomo razvijali naprej prihodne politike. Um, torej moramo eh, v prihodnosti Eh, torej gre za štiri konkretne akcije, eh, ki jih bomo razvijali tudi v okviru eh, delovnega programa. Gre za leto 2018-2019. Skupaj bomo razvili tak program v okviru medinstitucionalnega sporazuma. Pri tem bomo ambiciozni in videli bomo, kaj lahko zagotovimo še v tem mandatu, vendar prepričana sem, da bomo pripravili predloge demografske spremembe. Dobro, to je res ena od sprememb ki nas nekako spodbuja pri tem stebru. Imamo globalizacijo, digitalizacijo, ampak tudi demografske spremembe. In če si potem ogledamo priporočile za posamezne države, um, vidimo, da opozarjamo na to, ugotavljamo, da je to pomembno in s tem se bomo morali še naprej ukvarjati. Ni tako lahko razviti politik. Um, s pravilnimi odgovori na demografske spremembe, ampak dobro je, da vemo, um, kako bo izgledala prihodnost čez 20-30 let, koliko starejših eh, državljanov bo. Uh, v tem obdobju. Torej, če si pameten, lahko pravočasno oblikuješ politiko in zato se trudimo in zato smo prosili države članice, da spremenijo pokojninske sisteme, ne zato, da bi eh, otežili življenje ljudem, ampak zato, da zagotovimo vzdržnostne sisteme. In razen tega želimo tudi eh, ustreznost sistemov, torej da bodo ljudje imeli tudi dostojno pokojnino, ko se bodo lahko ugotovili, uh, upokojili. Potem enakost spola, o tem smo že govorili, potem povezanost med socialnim stebrom in refleks, refleksijskim dokumentom, tudi na to je že odgovoril podpredsednik digitalne. Uh, veščine je bilo vprašanje, to je pomembno. 90 odstotkov delovnih mest prihodnosti, ampak tudi že danes, eh, zato potrebujemo vsaj temeljne eh, digitalne veščine. In mnogo teh veščin nima in to je seveda problem. Zato smo kot prvo točko Um, na naši agendi veščin zapisali, da je treba ljudem omogočiti drugo možnost, da pridobijo te usposobljenosti. Ne samo parlament, ampak tudi države članice so to podprle, to zavizanost, da se ljudem ponudi možnost, da um, razvijajo in da se naučijo teh temeljnih uh, digitalnih veščin. Več uh, potem seveda transversalne veščine v prihodnosti ne moremo nadaljevati tako, kdo slej, pri tem delamo z vsemi partnerji, tisti, ki so pristojni za izobraževanje, tisti, ki so delodajalci, eh, podjetniki, sindikati, socialni partnerji, pa tudi podjetja direktno. Tako, da vidimo, kako jim pomagati. Um, tudi Eurostat nam lahko pomaga. Torej nove tehnike, eh, bodo pokazale, kakšne so potrebe v prihodnosti in kako moramo razvijati te veščine. In še ena pripomba v zvezi z eh, sodbo Evropskega sodišča in potem eh, zadeva Rainer. Jaz nisem bila tako nesrečna s tem. Eh, torej, ta eh, dokument, ki je tako pomemben za um, pravično mobilnost delavcev, torej ta enotni dokument, ki kaže, da prispevaš v socialni sistem v, državem, v državi članici, kjer imaš delovno pogodbo. Vprašanje pri tem je, kako je to organizirano v zakonodaji. In imamo zakonodajo, ki pravi, da če nastane problem, si moramo to skupaj z državo članico ogledati. Imamo postopek, ki je predviden za to in ki ga moramo tudi spoštovati. Um, torej, države članice so. Um, Dolžne sodelovati, ta uredba o izvrševanju je začela veljati pred nekaj meseci in če države članice odigrajo svojo vlogo, bomo s tem postopkom rešili tak, take probleme. Seveda pa bomo um, to spremljali tudi v prihodnosti, vendar Evropsko sodišče je dalo mnenje o tem certifikatu, vendar države član, enotnem certifikatu države članice pa morajo seveda uh, sodelovati drugače, to ne bo delovalo. Potem um, um, tako imenovani forum shopping, iskanje najboljših možnosti, najboljših ponud. Um, um, sodišče, ki se ukvarja s socialnimi vprašanji, ugotavlja, da je Eh, pristojnost tam, kjer je glavni interes delavca. In mislim, da ta pristop ni tako slab. Eh, strinjam se z gospod Rodriguez in tudi z Valdisom, da. Moramo um, ta socialni oziroma belo knjigo videti skupaj s tem refleksijskim dokumentom. In če govorimo o evroobmočju in uh, Eh, poglabljanju ne moremo postiti ob strani socialnih vprašanj, ne moremo reči, da gre samo za proračun in ekonomijo. Vse to je povezano. In um, um, tudi v kolegiju eh, to obravnavamo horizontalno. In tudi prejšnji teden smo včeraj povedali, da ne gre za ločene zadeve in tudi v drugih dokumentih, ko je govora o globalizaciji ali o poglabljanju EMU, potem je to povezano tudi s socialnimi vprašanji. Helga Stevens, zadnji odgovor. Ko pripravljamo zakonodajo v Evropi, tako kot je povedal Valdis, je to vedno uh, minimum, kar zahtevamo od držav članic. Torej, to so minimalna pravila in države članice vedno lahko kaj dodajo. Uh, če eh, to temelji na 153 pogodbe in sicer ne samo zato, ker želimo, da je to tako organizirano, temveč eh, tudi pogodba tako določa. Torej vsak lahko zaupa v to, da države članice imajo vidno pravico storiti še več. Hvala, gospod podpredsednik, gospa komisarka, hvala za vajno navzočnost. Hvala za vse informacije in hvala tudi za vse odgovore. Ta strukturirani dialog je zelo pomemben trenutek, gre za trenutek demokracije in zato želim povdariti, kako pomembna je vajna navzočnost tu. Komisija je odprla okno priložnosti o socialni Evropi um, in ta razprava, ti prispevki eh, kažejo, kako veliko zanimanje eh, je za to in kako si želimo od eh, komisije, da bi se res posvetile tej, temu dosjeju, kajti prepričani smo, da gre pri tem tudi za legitimna pričakovanja državljank in državljanov. Um, želim sedaj zaključiti to razpravo in to okno priložnosti uh, Eh, naj um, vodi do konkretnih ukrepov, kajti um, predvsem državljani, družba si to pričakuje, mi pa imamo pri tem veliko odgovornost, prav tako kot tudi vi. Torej, s tem lahko zaključimo današnjo sejo, kajti naslednja točka, ki je bila predvidenja in sicer predstavitev kandidata za direktorja Evropske fundacije za usposabljanje, je danes žal črtana. In zato se dobimo jutri spet ob pol deseti uri in takoj bomo začeli z glasovanjem. Hvala.